Vaše ime je tukaj na seznamu, uh, kar zadeva obrazložitve v glasovanju v zvezi s poročilom Lene. Ne, v redu, potem pa prehajamo na gospoda Ospakiča. Imate besedo, izvolite. You have to push the button, Mr. Uspakic. Gospod Uspakic, morate pritisniti na gumb. Uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Želel bi vas seznaniti, da podpiram to poročilo. To sem vam želel povedati v glavnem. Sedaj pa še nekaj vsebinskega. Kar zadeva direktivo sveta in komisije o mikrosubjektih in letno poročilo, ki vsebuje tudi podatke o spremembah, gre tukaj za vse ravni, ki so udeležene tako evropske organi, kot tudi nacionalni organi. Tukaj gre za to, da potrebujemo predpise skupnosti, ki bodo enaki za vse. Vsekakor pa je treba predvideti določene olajšave za mikrosubjekte, ne da bi to vplivalo in škodilo skupnim konkurenčnim pravilom, ki morajo biti enaka za vse in ne da bi to škodilo notranjemu trgu. Torej, mislim, da bi morali vzpostaviti neko skupno davčno stopnjo za mikrosubjekte. To bi lahko izračunali verjetno tako, da bi upoštevali število zaposlenih v teh podjetjih, ali pa da bi upoštevali druge kriterije. Hvala lepa. Naj obrazložim kolegom. Obrazložitve glasov trajajo eno minuto. Jaz sem tudi lačen. Naslednji je gospod Jar. Izvolite, imate besedo. Hvala, predsedujoči. Kar zadeva možno, da bi osvobodili najmanjša podjetja od obveznosti posredovanja letnih računovskih izkazov, je predlog, s katerim je Evropski parlament vsekakor izkazal svojo zavezanost eh, odprave pretirane birokratizacije. To mislim, da bo tudi pomemben impuls za rast malih in srednjih velikih podjetij v Evropi. Dejstvo pa, da države članice same o tem odločajo, pričakujem posledično, da bo do številne države, še posebej Nemčija, izkoristile to možnost, kajti na ta način bodo ta podjetja prihranila ne le čas in pa stroške, približno 2000 evrov na podjetje, temveč je to tudi zelo dober predlog za to, da je Evropa prijaznejša državljanom, kot številni mislijo. Upam, da bodo temu primeru sledili še številni podobni primeri. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa gospod Moti, eno minuto. Hvala predsedujoči, kolegice in kolege, eh, kolegi. Nisem podprl poročila Lene, ker je šlo za mikropodjetja, ki so hrbtenica evropskega gospodarstva. To, da menim predvsem, da resolucija, tako kot je bila oblikovana, ustvarja razlike v konkurenčnosti med podjetji, ki pripadajo različnim državam in, to, in tega si ne želimo v trenutku krize. In tudi vodenje računovodstva je vsekakor pa koristen instrument za to, da se soočamo na trgu in tudi za to, da pridobivamo kredite od eh, banke, kajti ravno na računovodstvu potem merimo dobro vodenje in poslovanje tudi mikropodjetja. Mislim pa, da bi morali si prizadevati za to, da eh, omogočimo mikropodjetjem, da prejmejo spodbude za to, da pride do pravega zmanjševanja obdavčevanja, za to, da mladi podjetniki in družinska podjetja bodo res konkurenčni na trgih in da bodo lahko končno pridobivali kredite od bank ki doslej so se ukvarjali predvsem s velikimi podjetji. Hvala lepa. You, Mrs... Hvala lepa, gospa Harken, imate besedo, izvolite. Hvala, predsedujoči. Podprla sem poročilo Lenek za zmanjševanje administrativnih bremen za mikropodjetja. Torej podjetje, ki eh, eh, dejstva, ki zaskrbljujo mikropodjetja, so podvsem eh, bremena, ki so jih povzroča administrativno delo in to torej, je, če nimamo trdnih podlag za to, da dopovemo mikropodjetjem, da pač je treba to voditi, potem je težko torej, vse skupaj dopovedati. Mislim torej, da to temelji temelji na ustreznem odzivanju za potrebe in skrbi mikropodjetij v eh, Evropi. Danes smo spremenili to, eh, ta zakonodajni akt in mislim, da bo to ustvarilo boljše poslovno okolje in večjo konkurenčnost za mala in mikropodjetja. Mislim, da je to absolutno vredno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Bonsignora. Imate besedo. Hvala lepa predsedujoči. Jaz eh, želim čestitati poročevalcu Leneju. Evropska unija gleda z zanimanjem na eh, poslovni svet. Danes je to eh, dokazala in moja skupina EPP e je vedno postavlja med prednostne naloge podporam, podporo malim in mikropodjetjem. Zaradi tega se mi zdi, da je to poročilo zelo koristno. To teži za zmanjševanjem birokracije, za zmanjševanjem stroškov, ki bremenijo mikropodjetja. To, ta ukrep predstavlja konkretno pomoč eh, malim podjetjem v tem težkem trenutku in se oglašam ob koncu glede fleksibilnosti eh, v tem ukrepu, ki daje možnost državam članicam, da lahko sprejemajo direktivo v najbolj primernem trenutku. In to zato, da se izognemo katerikoli nezakonitosti, ki bi lahko izhajala iz eh, pretiranega zmanjšanja kontrol. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja točka EU 2020 in prvi eh, govornik je Filip Lambert v imenu svoje skupine, zato dobi dve minuti. Gospod Lambert, imate besedo. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, to glasovanje je pomembno iz dveh razlogov. Prvič, Tri velike skupine so se odločile za skupno rezolucijo in so jo predložile šest minut pred rokom in zaradi tega je bilo nemogoče drugim skupinam vložiti eh, amadmaja. In mislim, da tak na način ni primeren za ta parlament. Druga pripomba. Če bi šlo za besedilo, ki bi bilo smiselno, eh, če je odbor lahko eh, s šestimi politikami podprl ta cilj. Tukaj pa imamo eno rezolucijo, ki ne pove nič o ničemer. In eh, po, s podporo treh eh, političnih skupin v bistvu smeši ta parlament in pokazali smo, da nismo sposobni narediti drugega, kot eh, zapreti odprta vrata. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govornik Ramona Nikol Manesko, imate besedo. Domnule președinte, după cum se cunoaște liberalii și democrații. Liberalci in demokrati so zahtevali bolj konkretni pristop do gospodarske strategije 2020 in sam pozdravljam e, spremembe v tej strategiji. Vseeno pa mislim, da določeni vidiki niso bili dovolj dodelani in zato bi vas želela opozoriti na naslednje ta strategija ne kaže jasno, kakšna je eh, povezava med kohezijsko politiko in to strategijo. In eh, ta politika, eh, kohezivna politika je izjemno pomembna in mora biti osredotočena še naprej na regije. Na predlog sveta pa pomeni, da bojo države članice odgovorne za izvedbo te strategije, vendar pa daje pomembno vlogo tudi lokalnim organom za doseganje eh, ciljev na lokalni in regionalni ravni. Uspeh te strategije bo odvisen od načina njene izvedbe na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Hvala. Hvala. Gospod Luhan, naslednji govornik, ena minuta. Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul Uniunii Informale a Consiliului... Hvala lepa, gospod eh, predsednik. V okviru neformalnega sveta 11. februarja je ena izjava bila sprejeta za to, da se podpre eh, napore Grčije, da eh, se izvleče iz svoje krize. Razpravljali so tudi o strategiji 20, eh, ki je v bistvu nadaljevanje Lizbonske strategije. Sedaj moramo doseči prioritete, ki so bile določene oziroma se osredotočati na te prioritete, to rezolucijo potrebujemo, misliti moramo tudi na posebnosti posameznih evropskih regij. Še vedno je treba povečati gospodarsko konkurenčnost za odpiranje novih delovnih mest, ravno tako potrebujemo nove investicije v več področjih. Ta področja vključujejo tudi raziskave in razvoj. Kot sem rekel prej, Ustrezno je treba obravnavati specifične probleme vsake regije, vsake države članice Evropske unije. Samo na ta način bomo dosegli določene cilje v strategiji 2020. Prednost mora biti dana izobraževanju. Brez eh, vlagan v izobraževanje ne bomo uspešni. Hvala. Hvala lepa. Papa Nikolau, ena minuta. Hvala lepa, gospod eh, predsednik po eh, sklepih sveta in po razpravi v parlamentu v Bruslu in po oblikovanju eh, stališč eh, šefov vlad in držav in pa pristojnih komisarjev bi izgledalo, da je kljub krizi in kljub problemov, ki jih imajo nekatere države, treba zagotoviti pomoč Eh, državam v njihovem boju proti spekulacijam. Kaj se je dogajalo v tem obdobju? Govorili smo o novitvi nove evropske institucije, ki bi se soočila s problemom spekulacije. Eh, govorili smo o možnosti ustanovitve neke vrste evropskega denarnega sklada. In eh, vsekakor je pomembno se soočiti s tem problemom. Gospod Uspaskič, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Dovolite mi nekaj besed o evropski strategiji do leta 2020. Načeloma pozdravljamo vse pobude, katerih namen je eh, izboljšati situacijo v Evropski uniji. Vendar pa to ne pomeni, da si ta strategija ne zasluži tudi kritike to. Velja tudi za trenutno evropsko strategijo do leta 2020. Mislim, da bi morali odpraviti meje med eh, evropskimi pravili in nacionalnimi pravili oziroma uskladiti ene za drugimi. Tu ne govorim samo o kulturi, kulturni dediščini, ampak podariti moramo, da gospodarsko gledano pa je evropski trg skupni trg. Če bi bilo res obratno, potem bi pomenilo, da bi posamične eh, regije v EU morale spoštovati različna pravila. morali bi imeti enake pogoje za vse v Evropi in podpreti moramo razvoj zn, eh, znanosti, raziskav in tehnologije. Prav tako pa moramo po, povdariti eh, pomen izobraževanja. Hvala lepa. Sem vas prekinil. Sem vas prekinil. Gospe, gospod Čuntis, imate besedo. Ena minuta. gospodine predsjedniče kada psihičar ti nekteši ja ti hvala lijepa ja sam val sam proti temu poručilu enostavno zato ker ponovno kaže na isti neoliberalni pristop ki nas je pripeljal v trenutno krizo in v brezposelnost Potrebujemo radikalne spremembe v gospodarski in socialni politiki v Evropi, katerih namen je doseči polno zaposlitev in spoštovanje delovskih pravic. Svet in parlament se poskušata skrivati med, posami, eh, med za posamezne države članice, za njihove eh, probleme in problemov ne rešujemo kolektivno. Sedaj se na Grčijo kaže kot na črno ovco in se zahteva eh, radikalne odkrepe, ampak to bo prav gotovo vplivalo tudi na druge države članice. Mi moramo imeti ustrezen dogovor, katerega eh, namen bo pokazati na solidarnost. Hvala lepa. Kačmarek, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da Evropska unija potrebuje novo strategijo, ki nam bo omogočila odzvati se na finančno krizo. Pomemben element te strategije pa bi moral eh, biti večja svoboda gibanja vseh eh, profilov ljudi, študentov, eh, upokojencev, delavcev. In resolucija to jasno povdarja. Ravno tako potrebujemo podporo majhnim in srednjim podjetjem, kajti brez njih se ne bomo izvlekli iz te krize. Nekateri mislijo, da ta strategija ne eh, poudarja v dolo, eh, zadosti meri kohezijske politike. Jaz mislim drugače. Podarek je v tej strategiji. Piše, da je ta politika pomembna za prihodnost eh, Evrope, vendar, če ne bo izvedena, ne bo nobena strategija pomagala. Gospod Bonsignore. Grazie, presidente. Il momento di diventare. Hvala, gospod predsedujoči. Torej, čas je, da odrastemo. Kriza je pokazala, da se moramo bolje usklajevati v institucijah in da moramo izraziti pripravljenost, da nekaj naredimo. Potrebno je upoštevati strukture, eh, to velja za notranji trg in to velja tudi za skupno davčno politiko. V preteklosti so se številni delali tako, kot da nič ne vidijo, da ne vidijo, kakšen je vpliv ameriških bank v Evropi, tudi znotraj Evropske unije. Zdaj pa je čas, da. Prevzamemo odgovornost. V resoluciji, za katero sem glasoval, eh, najdemo sledi tega. Ampak Barozo, svet morajo narediti več, morajo pokazati več pripravljenosti. In še gospod Črnecki panie przewodniczący szanowni gospod predsedujoči gospe in gospodje ta nova strategija EU 2020 je neke vrste mlajši brat lizbonske strategije če se ne bomo učili od starejšega brata potem ne bomo opravili preizkusa in ne bomo mogli študirati kasneje v življenju voditelji EU so se srečevali in so govorili o potrebi po sprejetju strategije. Države članice pa so govorile o tem, da bi omejili gibanje ljudi, storitev in blaga. Ta nova strategija je nekoliko boljša od različice pred nekaj meseci. Takrat sploh ni bilo govora o koheziji. Vseeno pa gre za neke vrste nakupovalni seznam. Videli bomo, kako se bo to odražalo v tem proračunu in v naslednjem proračunu oziroma proračunskem okviru. Upam, da ta strategija ne bo, tragedija ne bo vodila do tega, da bodo stare države članice prevladale nad novimi. Hvala. Kolegice in kolegi, 15 obrazložitev glasov smo slišali, ampak 53 jih je. Zato bo to trajalo še kar nekaj časa. Če želi kdo kaj predložiti pisno, so seveda zelo dobrodošli. Še nekdo se je prijavil k obrazložitvi glasu v zvezi z strategijo EU 2020 in to je gospod Balco. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strategija EU 2020 je takšna, da se mora glasovati proti. Kajti jasno je, da povzem neoliberalne ekonomske politike. In gre proti protekcionističnim politikam, torej proti posredovanju držav. Jasno pa je, da bi se morali iz finančne krize naučiti, da ne moremo trgov pustiti pri miru. Jasno je tudi, da se za zavesami skriva imperialističen koncept. To bi se zgodilo samodejno, če države članice ne bi izvajale ustreznih priporočil. To posega tudi na druga področja in jasno je, da bomo sprejeli obvezujoče pravne ukrepe, namesto da bi to vodilo v avtonomijo. Gospa Ajala je skočila na hitro kosilo in sedaj ima čas za obrazložitev svojega glasu. Gracias, presidente. Sí, mm, le agradezco su buena intención. No me dio tiempo ni. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam, da ste mi dali besedo, ampak nisem imela časa, da bi pojedla in sem morala iti v pisarno. Ampak ne glede na to. Kot članica odbora za proračun, za nadzor proračuna, bi hotela reči, da sem glasovala za eh, proračun eh, 2020. Jaz mislim, da je pa kljub temu pomembno, da povem nekaj. In sicer odstavek 18, kot je zdaj formuliran, tu neki trdijo, kar ne drži trdijo, da računsko sodišče eh, kritizira posamezne države, ampak to, kar tu piše, to ne drži tako. Ni šlo za 80 odstotkov eh, proračuna Evropske unije, ki je bil kritiziran, temveč eh, prvič v 11 letih je računsko sodišče čestitalo eh, Evropski uniji za del proračuna, eh, za katerega eh, so odgovorne države članice same. To se pravi, tu so se pogoji zelo poboljšali in računsko tiče za to čestitalo. Jaz mislim, da se tu državljanom napačno predstavlja celotno zadevo, ko se kritizira 80 odstotkov proračuna, ampak ravno obratno je res. E, tu bili, e, smo bili pohvaljeni in vsem dober tek. Gospod Manesko, v zvezi s poročilom Goldstone. Gospod Manesko. O, se upravičujem, Ramona Nikol. Domnule prešedinte, uh, e, am votat împot... Kolegice in kolegi, gospod predsednik, glasovala sem proti eh, poročilo o Goldstonovih priporočilih, čeprav se mi je to stela najprej dobra pobuda. Eh, saj eh, naj bi poročilo analiziralo eh, konflikt med Izraelci in Palestinci, tako da bi se našla najboljša rešitev za regijo. Sama bi želela, da bi bilo poročilo bolj objektivno, ki bi spoštovalo mednarodno humanitarno pravo in eh, mednarodno pravo na splošno. Sem pa nažalost ugotovila, da se v tem poročilu obravnava izraelsko vlado na enak način kot Hamas. Za Hamas pa vsi vemo, da je to organizacija, ki je na seznamu terorističnih organizacij. Eh, in zato mislim, da s tem poročilom ne bomo pripomogli k reševanju konflikta na tej delu sveta. In zato sem glasovala proti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Mesaros. Beseda je vaša, prosim, minuta. Köszönöm, elnök úr. A Richard Goldstone bíró tímje... Hvala lepa, gospod predsedajoči. Poročilo sodnika Goldstona je delo zelo spoštovanega posameznika in njegovo presojo bi morali ceniti. To ni politična izjava, niti politično poročilo, zato bi to bilo treba upoštevati. Glasoval sem za, vendar ne strinjam se z prav vsemi deli poročila, čeprav menim, da je bilo dobro, da smo sprejeli to poročilo tukaj v parlamentu. In upam, da bo to prispevalo k miru na Bližnjem vzhodu. Hvala. Gospod Dodds ni tukaj. Kristina Bruvaj, minuta, prosim. 2008. Hvala, gospod predsedujoči. Decembra 2008 je Izrael grozovito napadel Gazo. Zaradi tega je 1400 ljudi, med njimi 450 otrok, umrlo. Poročilo Goldstone poskuša predstaviti objektivne ukrepe, in poiskati razloge za te zločine. Navaja tudi, kateri elementi mednarodnega prava so bili kršeni, ko je Izrael izvedel, izvedel ta napad. Stranka Jobik na mačarskem in naša delegacija v skupini EPP je glasovala za. To je odločitev EPP ki podpira izvajanje priporočil Goldstone in želim se upravičiti palestinskim žrtev, kajti mađarska vlada vedno nasprotuje Goldstonovemu poročilu, to pa ni v skladu z našimi prepričanji. Hvala, gospod Van Dalen. Voorzitter, het eh, Goldstone-rapport is te eenzijdig. Te veel wordt uitsluitend. Gospod predsedujoči, To poročilo Goldstone je enostransko. Napada Izrael, Hamas pa je izkoriščal svoje ljudi eh, eh in to vse piše v tem poročilu. Eh, Poročilo pa je po mojem kljub temu preveč enostransko. Obstajajo eh, Saudija, eh, Saudijska Arabija, Libija in tako dalje, ki so podpirale to. Eh, to so države, ki so znane potem, da nimajo velike demokracije in da tam tudi ni svoboda govora.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 nekako sprejela. Ne glede na to, da je Hamas predal vseh 800 raket, še naprej grozi Izraelu in zato se Izrael mora obraniti. Mislim, da je zelo žalostno, da smo sprejeli to enostransko poročilo, čeprav ni bilo sprejeto z veliko večino. Upam, da se to ne bo nadaljevalo v prihodnosti. V Evropi si bomo še naprej prizadevali za svobodo do izražanja, demokracijo in človekovih pravic. Hvala. Obecuje, že tem razem krucej, s to pevnostjo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tokrat bom krajši. Mislim, da sodnik Goldstone ni ravno merilo objektivnosti, zato sem glasoval proti temu poročilu zdi se mi, da stanje na Bližnjem vzhodu predstavlja črno-belo, kot da gledamo črno-beli film in Izraelci so seveda tisti slabi fantje. Mislim, da je stvar mnogo bolj zapletena in mislim, da bi se morali izogniti tako enostranskim sodbam. Sam, morda tudi vi, gospod predsedujoči, smo bili v mestu Zderot To mesto je bilo pod napadom številnih raket Hamasa. Mislim, da tega poročila Evropski parlament ne bi smel več podpirati. Hvala. Ne, nisem bil v Sterodu, bil pa sem na številnih drugih delih v Bližnjem vzhodu. Gospod Hanan, prosim. Gospod predsedujoči, veliko smo slišali o sorazmernosti v tej razpravi. Zanima me, kaj menijo nasprotniki Izraela, da je sorazmerno. Zanima me, ali bi za njih bilo bolje, da bi judovska država preprosto vzela določeno število raket in jih izstrelila v gazo. Želim pa govoriti o pomankanju sorazmernosti v tem poročilu. Neko čuden občutek imamo, če beremo to poročilo. Ko beremo o nasilnem napadu, avtor pa ni omenil, da se je to zgodilo med bokserskim dvobojem. Tukaj sploh ni nobenega konteksta. Sploh ne govorim, da Izraela ne bi smerali kritizirati. Mislim, da je prišlo do napak. Izrael je želel, da bi prišli v stanje, kjer bo Palestina stabilna entiteta, ki bo lahko dobra sosed in ta politika slabljene infrastrukture škodi temu. Ampak ta ton poročila je zamisel o rešitvi v smislu vseh držav potisnil še naprej. In tako Izraelci in Palestinci še dolgo ne bodo mogli živeti skupaj. Lamsdorf. Hvala, gospod Lambsdorff. Minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, danes je EPP v parlamentu glasoval za to eh, eh, resolucijo, ampak ni mogoče, da bi bili za to poročilo. Hamas je organizacija, ki jo je eh, postavila med eh, kriminalne organizacije in zato temu ne moremo pritrditi. Vendar tu ne gre samo za analizo teh dogodkov. E, ravno obratno je bilo narejeno. E, Izrael bi bilo treba bolj natančno pogledati in če so kakršne koli nepravilnosti, bi bilo treba to obravnavati. Seveda je potrebno pogledati tudi, kakšna je politika vlade Izraela. Mene je zelo veselilo, da je prišlo zopet do razgovorov med Palestino in uh, Izraelom. Čeprav uh, posredno, jaz mislim, da tudi predsednik Obama se dejansko zavzema za ustvarjanje miru na tem delu eh, sveta. Eh, Izrael pa se nikakor noče odpovedati gradni dodatnih novih naselij v Gazi in to je treba na vsak način tudi kritizirati. Hvala lepa. Sedaj pa Belorusija. Gospod Nikolačič, minuta. Oziroma Nikolačik. Hvala, gospod predsedojoči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 že Európska únia musí vyslať. Drage kolegice, drage kolegi, jaz sem prepričan, da je, da mora Európska únia poslati jasen signal Belorusiji, eh, ker eh, treba je ponovno oceniti eh, odnose v Belorusiji. Moramo nekaj narediti, če eh, Belorusija ne bo uvajala bolj demokratičnih pravil. Eh, Belorusije je dejal, da bodo bolj eh, nadzirali ali tudi e, internet. E, tu gre za e, kršenje demokratičnih pravic državljanov Belorusije in e, Evropska unija bi morala tu intervenirati. Pred kratkim e, so zaprli predstavnike opozicije in e, julija letos bodo sprejeli spet nove predpise in tu bi morali predtem nekaj narediti. Hvala, gospod Karelovski. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, hvala lepa za to, da smo v tem parlamentu sprejeli resolucijo. S tem, ko smo podprli to resolucijo, smo izrazili svojo pripravljenost za podpiranje zagovornikov za človekove pravice in za pravice manjšin v Belorusiji. To pomeni, da zagovarjamo tudi svobodo govora in svobode medijev. Zelo sem vesel, da je skupina EPP sprejela oziroma da je Evropski parlament sprejel takšno stališče, da podpira tudi razmere oziroma stanje Poljakov v Belorusiji. Mislim, da bi države članice morale biti zgled za naše sosede in prijatelje. Poskrbeti moramo, da bodo pravice manjšin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 Sprejel sem pismo od veleposlanika v Belorusiji na Polskem in zelo ga skrbijo na meni evropskih poslancev tukaj, ki so želeli sprejeti to resolucijo. On meni, da nismo razmer objektivno predstavili v polskih medijih. Mislim, da to ni res. Mislim, da naši nameni grejo mnogo dlje. Tukaj govorimo o pravicah manjšin in o minimalnih standardih. Mislim, da je to v interesu Rusije resolucijo o situaciji civilne družbe in eh, nacionalnih manjšin v belorusiji sem podprla in danes bi še enkrat rada izrazila svojo zaskrbljenost zaradi nedavnih kršitev človekovih pravic v belorusiji. Žrtve so bili člani eh, civilne družbe, pripadniki narodnih manjšin in njihove organizacije. Izražam svojo solidarnost z državljani, tako da bodo lahko eh, uživali svoje državljanske pravice. Žujem tudi aretacijo Angelitke Boris, ki je predsedojoča Zveze Poljakov v Belorusiji in tudi vodje Eh, opozicije Združene državljanske stranke in pa vodjo eh, Zveze demokratičnih sil Belorusije. Eh, ta je bil večkrat gost v tej hiši. Žal ljudje v Belorusiji ne morejo koristiti projektov, ki jih Evropska unija financira v okviru sosedske politike. Hvala lepa, gospod Takola, imate besedo arvoisa puhemies minusta tässä valko za situacijo v Belorusiji je zelo pomembno, da evropejci ne pozabimo na svoje osnovne vrednote. Prišlo je do obžalovanja vrednega glasovanja o Goldstonovem poročilu. za katero koli državo gre, moramo vedeti, kakšne so naše vrednote, svoboda govora in druge svoboščine so vrednote, ki jih moramo spodbujati tudi v Belorusiji. Versk, eh, verske pravice, eh, manjšinske pravice so tisto, kar moramo braniti in vemo, da v Belorusiji kršijo te pravice. Pomembno je vedeti, da to sporočilo pošljemo Belorusiji, kajti s tem jim bomo dali tudi upanje. Hvala. Gospod predsednik, čeprav podpiram precejšen del te resolucije, ne vem, če smo mi eh, tisti, ki bi lahko eh, pridigali Belorusijo o nepravilnostih eh, njihove demokracije. Oni imajo parlament, tu pa enostavno eh, štempljamo eh, politike politbiroja 27 članov. Mi eh, jim očitamo, da so ponerejali volitve, mi pa jih sploh nismo imeli potem eh, govorimo o preživetju aparatu za eh, Sovjetske zveze, mi pa eh, obdržujemo še naprej skupno kmetijsko politiko, evropski korporativizem. In zato je samo čudež, da se te države ne, ne obnašajo drugače eh, in da bodo verjetno imele kampanjo proti takrat, ko se bojo pridruževali Evropskemu sojuzu. In tu eh, se spomnimo samo na živalsko farmo Orvela, ko se eh, živali in ljudje gledajo med seboj in ne vedo več, kdo je kdo. Hvala lepa. Monsieur le Président, au-delà du contenu même de. Poleg sebine te rezolucije jaz eh, spodbijam tudi samo načelo. Eh, francoski, flamski, mađarski, nemški, avstrijski patrioti so stalno preganjali politično, sodno, poklicno in večina eh, tega parlamenta je popolnoma indiferentna do tega. Se opravičujem, gospod Galbič. Ali bi prosim še enkrat lahko začeli, eh, tol, tolmačenje je bilo na napačnem kanalu. Merci. Merci. Ça va comme ça, Ali je sedaj bolje, gospod eh, predsednik? Ja? Gospod predsednik, rekel vse, francoski, flamski, mačarski, nemški, avstrijski patrioti so stalno predmet eh, preganjan političnih, eh, sodnih in drugih. In to z eh, tem, da je ta parlament popolnoma indiferenten, istočasno pa daje ta parlament lekcije drugim. Prejšnji teden smo glasovali resolucijo v Ukrajini, tam je bila določba, ki se zdi žaljiva mnogim eh, patrioti patriotom, zlasti kar zadeva Stefana Bandela. On je v izjemno težkih okoliščinah poskušal otreti pot med dvema totalitarnima sistemoma, ukrajinskim in sovjetskim. Vseeno pa on ostaja heroj za Ukrajince, za mnogo Ukrajincem in oni se eh, čutijo ponižene. Eh, zaradi tega, kako je ta parlament eh, glasoval resoluciji. Potem gospod eh, Nick Griffin, on je mačarski patriot in on je tisto za mačarsko, kot je za nas Žan Dark. Osebno bi želel, da se naš parlament enako spoštljivo obnaša do herojev drugih držav. Hvala lepa. Hvala. Prišli smo do polovice, še eno polovico imamo obdavčenja finančnih transakcij. Prvi govornik, gospa Svindler, v imenu skupine ECR za dve minuti. Hvala lepa. ECR priznava, da industrija eh, finančnih storitev ne more eh, uiti krizi. Veliko škode je bilo narejeno, neustrezno. Eh, obnašanje mora biti sankcionirano. Vendar pa eh, moramo zagotoviti, da se ista stvar nikoli več ne bo ponovila in da bomo imeli ustrezna eh, sredstva za to na razpolago. Možno je, da v kontekstu mednarodnega sporazuma prihaja čas za neke vrste davek na finančne transakcije. Tako da bi imeli tak sistem, ki eh, bi eh, de deloval. In nobenega ukrepa ne smemo izločiti kar naprej, dokler imamo imamo ustrezne varovalke. Eh, današnja resolucija ima našo podporo, ampak tu je odstavek sedem, kjer smo zadržani. Najbrž smo proti temu, da bi Evropska unija imela pristojnosti obdavčevanja. Čeprav je odstavek eh, previdno napisan, vseeno to predlaga. Drugič, eh, celo vprašanje obdavčitve finančnih transakcij mora zagotoviti prihodno finančno stabilnost in zaščititi eh, družbo pred takimi dogodki, kot smo jim bili nedavno prica. Eh, ta rezolucija pomeni, eh, da bo EU imela eh, možnost pobiranja davko, ne pa posamezne države in da se bo ta denar potem eh, uporabljal za boj proti podnebnim spremembam. Eh, E, evropski eh, davek naj bi bil, eh, izvol, naj bi bil eh, možen brez e, globalnega davka in zaradi tega smo glasovali proti. Eh, rezoluciji. Hvala lepa, gospod Higgins, ena minuta. Gospod predsednik, sem se eh, vzdržal pri resoluciji, ki govori o obdavčitvi finančnih transakcij, zato ker se mi zdi posem neprimerna pri eh, reševanju obscenih problemov s spekulacijami na sveti. Tu so ogromni hit skladi in pa igravci, kot so banka Goldman Sachs. 8. februarja je 18 glavnih heč eh, skladov eh, bilo predmet razprave zaradi spekulacij in sedaj ti finan, finančni krokari, ki kontrolirajo več kot 4000 milijard eh, evrov, spekulirajo proti evro, proti Grčiji in želijo tudi eh, Eh, pobrati milijone v obliki zasebnih eh, profitov. Komisija jih ne le eh, poskuša ustaviti, ampak se dejansko dogovarja z njimi in pritiska na delovce Grčije in zahteva, da, se, da oni plačajo. S tem davkom ne bomo dosegli demokratične kontrole nad hedge skladi, kajti potrebujemo take sklade, ki bojo eh, prispevali, ki bojo koristili družbi, ne pa ki bodo družbo unečevali zaradi zasebnega pohleba. Gospod Brges. Il motivo fondamentale. Gospod predsedujoči, mi smo se vzdržali, ampak jaz sem proti eh, obdavčitvi finančnih transakcij, kar sem vedno znova tudi povdarjal tu je šlo za minimalno obdavčitev finančnih transakcij. Mi nismo proti temu, da Evropska unija neposredno obdavčuje. To je v vseh državah članicah ja dano, ampak mi smo proti tem določilom, ki so tukaj zapisana, da se obdavči brez posrednika. Nemško ustavno sodišče je o tem dalo svoje mnenje in pred enim tednom, torej en teden pred imenovanjem Rompoja, je bilo že rečeno, da tu ni eh, preglednosti in rečeno je bilo, da neposredno da razmišljajo tudi o neposrednji obdačitvi eh, emisij CO2. To bi neposredno vplivalo tudi na evropske državljane in ta davek eh, ne moremo ga spraviti na isti imenovalec eh, ustavo. Hvala lepa, gospod Hanon. Hvala, gospod predsednik. Nisem čisto prepričan o tem, da potrebujemo davek na finančne transakcije, vendar pa sprejemam. Uh, poštene motive predlagateljev. Kaj ti ljudje dobre volje lahko pridejo tudi do eh, različnih eh, zaključkov. Ampak nikakor ni sprejemljivo, da bi tak davek plačevali samo v Evropski uniji. Eh, Tobino davek, ki bi se uporabljal samo regionalno, bi povzročil beg kapitala, tam tja kašnega davka ni. Zakaj je ta parlament potem izglasoval takšen sistem? Odgovor je napisan na vseh eh, volilnih eh, škatlicah. Gre za davek, ki bo zagotovil Evropski uniji neodvisen vir prihodka, kar pomeni, da ne bo eh, trebala, potrebovala iskati tega druge. Ne glede na to, kaj govorimo o finančnem nadzoru in o drugih stvarih, vidimo v tem, nevarnost za City of London in se nam zdi, da je to nereva, nerelevanten davek. Hvala lepa, gospod Kamal. Much, uh, Mr... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsakdo, ki eh, si je pogledal nedavno finančno krizo, se sprašuje, kako bomo regulirali in nadzorovali to situacijo tako, da bi. Eh, preprečevali to krizo v prihodnje. Vemo, da se je milijone eh, in milijarde evrov uporabljalo za reševanje bank, ki naj ne bi eh, propadle, ker so prevelike. Bilo bi razumno, da bi pomagali revnim tem krize in tudi tistim v revnih državah. Ampak, če razmislimo, kako bo to narejeno in kakšen bo pravi učinek, kakšna bo cela ta veriga po finančnem trgu, kaj se bo dogajalo v realnosti, banke bodo te stroške prenesle na svoje kominente. To bo vplivalo na tiste od nas, ki želimo trgovati z državami v razvoju, po drugi strani bo to vplivalo tudi na države v razvoju, ki želijo trgovati z preostalom delom sveta. Ravno tako bo to povečalo stroške zavarovanja. Če res želimo rešiti ta problem, potem ne bi smeli eh, denar ja, davkoplačevalce dajati pokvarjenim bankam, ampak bi morali pomagati podjetnikom v eh, revnih državah, tudi pomagati, da ustvarjajo nova delovna mesta in s tem zmanjšanjo eh, revščino. Enotno boče plačil v evro, gospod Paška, imate besedo. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem oceniť Európsku... Najlepšia chvála, gospod predsedajúci. Tu gre za uvedbo enotnega režima pri plačilih v evroprostoru. Po drugi strani pa ta banke ta nova pravila zlorabljajo. Na eni strani so banke prilagodile plačila za transakcije, eh, tako da so stroški isti kot v državi sami, po drugi strani pa so uvedli dodatne pristojbine v podružnicah. V zvezi s tem, z uvedbo novih pravil, so pristojbi, pa pristojbin niso odpravili. To se pravi, da bi morali poskrbeti za to, da banke ne bi zlorabljale eh, teh možnosti. Mi imamo dožnost, da to nadzorujemo, da gledamo, ali eh, se upošteva pravila za eh, plačila. Sedaj pa boj proti eh, ponarejanju. Gospod Karanovski, prvi govornik. Gospod predsedojoči, glasoval sem za sprejem te rezolucije. Zato ker eh, zastopam svoje voljivce, ne morem sprejeti nekaj, kar je bilo dogovorjeno za njihovimi hrbti. Lizbonska pogodba daje Evropskemu parlamentu nove pristojnosti in zato mora Evropski parlament zagotoviti spoštovanje pravic državljanov. Ne moremo dovoliti, da se stvari skrivaj eh, dogovarjajo, da se komisija skrivaj pogaja, kajti to ni v skladu z evropsko zakonodajo in to je tudi v nasprotju z načelom. Eh, dostopa državljanov do evropske zakonodaje. Zato sem zelo vesel, da se Evropski parlament ukvarja z dokumenti Evropske komisije in se to problematiko. Hvala lepa. Gospod predsednik, kar zadeva eh, trgovinski sporazum eh, za, za eh, boj proti eh, ponaredkom, mislim, da je to v celoti v nasprotju s transparentnimi procesi, ki jih lahko pričakujemo od zakonodajalcem. Ne glede na vsebino sporazuma je nespremljivo, da se izogibamo javnemu nadzoru, kajti veliko evropskih državljanov je prizadeti zaradi tega, vendar pa moramo biti eh, zelo pozorni na eh, varstvovanje podatkov. Evropski pooblaščene za varstvo podatkov spodbuja Evropsko komisijo naj začne s transparentnim eh, dialogom. Ravno tako podarja pomen intelektualne lastline. Eh, Potem govori tudi o drugih eh, pravicah, eh, domnevne nedožnosti, eh, sodnemu varstvu in naprej. Ravno tako trdi, da bo eh, omejevanje dostopa do interneta škodilo interesom eh, državljanov in kršilo njihove pravice. To je stvar, s katero se mora ukvarjati parlament, kajti gre za transparentnost. Gospod Kamal, ena minuta. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ena od pomembnih stvari v zvezi s to rezolucijo, s predlogom za rezolucijo, Pomembno je bilo, da smo se uspeli vsi dogovoriti v uh, tej hiši in vsi smo se strinjali, da glede na to, da bene prave informacije v zvezi s temi pogajanji, to, kar smo videli, uh, so bili v glavnem samo uh, govorice. In o zasegih laptopov in podobnega na mejah. Jasno je bilo, da si vsi želimo več transparentnosti v zvezi s pogajanji o tem sporazumu. E, komisar je slišal to sporočilo in zelo sem zadovoljen, da je komisar obljubil, da nam bo dal več informacij. Če se bo komisija pogajala v imenu 27 držav članic in imenu EU, je bistvenega pomena, da vemo, kakšno je pogajalsko solišče in tudi eh, potrebujemo celovito oceno učinka tega predloga in kako bo ta predlog vplival na na eh, industrijo. Eh, Potrebujemo več eh, transparentnosti. Čeprav pozdravljam eh, predlog komisije, sedaj pa gospod Paška za eno minuto. Zaslov, pan predsedajoci, eh, znepokojima proced... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jaz moram reči, da se čudim, kako se obnaša Evropska komisija v zvezi s temi pogajanji. Pogajajo se za zaprtimi vrati, evropski poslanci ne dobijo nobene informacije in zdaj pa naj o tem glasujejo. Jaz mislim, da je treba ta postopek spremeniti. Ali eh, Evropska komisija pričakuje, da bo parlament prevzel odgovornost? Jaz moram reči, da to ni dober signal za evropsko javnost in za preostali svet, če Evropska komisija mora uh, te po, ga, pogodbe večkrat predelovati. In uh, to je dokaz, da komunikacija ne funkcionira. Oh, hvala. Sedaj pa splošne, ter, splošne tarifni preferencija, preferencijale. Gospod Kamal, da bo nekoliko bolj živahno. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Sistem splošnih tarifnih preferencijalov bo predmet revizije in trenutni sistem se bi naj končal. Ko preučujemo GSP in GSP, je pomembno vedeti, da se je med pogajanji pokazalo, da so številne države članice in države bile proti temu, da bi podpisale sporozume z EU. In vedno je narobe, da za vse države uporabimo isti pristop. V razpravi s komisijo je eden od komisarjev izjavil, da ti preferenciali služijo tudi k temu, da bi pospešili integracijo. Nekatere države si želijo imeti sporazume z Evropsko unijo in želijo izvažati storitve in blago k nam na preferencialni osnovi. Zato predlagam, da tem državam, ki želijo imeti trgovski sporazum, ampak ne izpolnjujejo meril, da bi tem državam ponudili sistem GSP. Tako bi bili bolj prožni in potem bodo podjetniki lahko ustvarili bogatstvo in pomagali premagati revščino. Gospod Hanan. Hvala lepa. Južna in Srednja Amerika se neopazno poglabljata v avtokracijo. Nikaragua, Venezuela, Ekvador in tako naprej. Tam vidimo pojav režimov, ki niso popolnoma dik diktatorski, ampak ne podpirajo parlamentarne demokracije ljudje so legitimno izvoljeni, potem pa si prizadevajo čim bolj utrditi svojo moč, razpuščajo parlament, sodišče in celo ustave. In na novo ustanavljajo svoje države, kakor to imenujejo, na socialističnih načelih. In vse to se dogaja in koga levica kritizira v tistem delu svet, sveta in sicer režim v, Kol v Kolumbiji Alvara Uribeja, ki ima podporo več kot treh četrtin prebivalstva, kaj te državo je postavil na noge in jo očistil para milic. In to nam kaže, da nekateri v tej dvorani ne izbirajo pravi žrtev. Sram jih naj bo. Um, thank you. Uh, Mr. Hvala lepa, gospod Albertini. Grazie presidente, ringrazio il collega. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se kolegom za to, kar so povedali v zvezi s to pomembno temo. S Lizbonsko pogodbo je pristojnost Evropske unije se povečala in imamo več odgovornosti in zato moramo v zunanji politiki pokazati več angažmaja. Jaz sem podpiral imenovanje visokega predstavnika za evropsko zunanjo politiko, to sem hotel posebej povdariti, za Evropski parlament pa je pomemben predvsem tudi dostop do informacij. Menim, da je to poročilo prvi pomemben korak k močni evropski zunani politiki, ki bo dejansko imela večjo moč. Hvala lepa. Hvala, gospa Sinclair. Thank you, uh, Mr. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem proti predlogu spremembe 17d in 19, ki napada NATO in poziva umik baz NATO tukaj v Evropski uniji. Eden zadnjih argumentov, ki podpirajo ta evropski projekt, je naslednji. Namreč, EU naj bi ohranjala mir v Evropi zadnjih 50-60 let. NATO, ampak sama mislim, da to ni res, kajti NATO je tisti, ki je skrbel za mir in sramota je, da ta parlament dovoli, da se glasuje o takšnih predlogih sprememb. Tisti, ki so predlagali ta predlog spremembe, so ostanki zastarele ideologije, v okviru katere je prišlo do kršitev človekovih pravic. NATO-ve no, sile so tiste, ki so osvobodile Evropo. In sama želim še enkrat povedati, da sem hvaležna Ameriki, Kanadi in drugim državam v NATO, da so nam omogočile rešitev iz te nočne more. Združeno kraljestvo pozivam, da si prizadeva za boj proti novi obliki totalitarizma, ki je Evropska unija. Sedaj pa zunanje in varnostna politika, gospod Antonioci. E, hvala lepa gospod predsedujoči jaz sem glasoval za ker sem hotel povdariti da gre za to da ustvarimo več energij da bolje sodelujemo tako na vojaškem kot tudi na civilnem področju med evropsko unijo in državami članicami poštevanje eh, eh, različnih stališč je prav tako pomembno. Meni se zdi pomembno, da ustvarimo mehanizme odločanja, da imamo en stalen centr za Evropsko unijo, eh, ki bi jo nadzoroval visoki predstavnik. To bi dovolilo, da se dogovorimo, da se uskladimo, da se dogovorimo za ukrepe, ki bomo udejanjali in da eh, se rešimo zakasnitev, do katerih stalno prihaja. Hvala, gospod Čuntis. Hvala lepa, gospod predsedojoči, in hvala za vaše potrpljenje. Glasoval sem proti, kajti s tem nadaljujemo tisto nevarno usmeritev, na katero se je Evropa podala po lezbonski pogodbi. Namreč demilitarizacija Evropske unije, omejuje vojaško posredovanje. V času socialnih nemirov bi se še vedno lahko obrnili na vojaško silo, da bi to pogasili. Evropska unija ima veliko odgovornost. Sedaj se razmere v svetu spreminjajo in mi bi morali prejeti bolj prijateljsko politiko do naših prijateljev in ne bi smeli slepo slediti združenim državam. Poskrbeti bi morali za to, da se spori rešujejo diplomatsko in ne z uporabo sile preko združenih narodov in to si želijo tudi državljani. Hvala, zasedanje konec, se vidimo ob treh. Hvala tolmačem. Thank you,